Eh, in sicer v skladu z eh, členom 231 odstavek 4 poslovnika velja eh, popravek kot za sprejet, če v 24 urah ni nobenega ugovora neke politične skupine ali pa 40 poslancev besedilo boste našli na spletni strani plenarno zasedanje in naslov bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Dve pisni izjavi je, so Eh, podpisali, eh, eh, je podpisala večina članov parlamenta in sicer pisna izjava 7.2016 za izboljšanje sodelovanja nujnih intervencij za reševanje pogrešanih otrok, ki so v nevarnosti in za izboljšanje opozorilnih sistemov za pogrešane otroke v državah članicah Evropske unije gospoda Zdehovskega in 18 poslancev prejela sta 465 eh, podpisov. Eh, pisni, potem pisna izjava 8.2016 o zvezi z diabetesem gospoda Kaputa in 26 poslancev eh, prejeli so 405 podpisov. Izjavi bosta objavljeni skupaj z imeni podpisnikov v današnjem zapisniku.